musíš estar. Il presidente. Allora, Kolegice in kolegi, nadaljujemo z zasedanjem. Eh, prav prisrčno pozdravljam vse. Komisarko Kruz, podpredsednico komisije, pozdravljam tudi predstavnice.